Lepo poročila Ellen Smith, Hongkong 20 let po predaji. Takšen je naslov poročila in najprej ima besedo poročevalka. Izvolite. Poročevalec. Hvala, predsedujoči, z veseljem predstavljam to poročilo. Mislim, da gre za primer, kjer Evropska unija res dodaje vrednost in kjer parlament dobro dela. Tukaj lahko res dobro izkoristimo zgodovinske povezave naših držav članic, da um, res krepimo uh, politiko na podlagi vrednot. In tukaj ni treba, da smo zaporniki obremenjeni zgodovino. Uh, Mislim, da je vsaj osebno lahko reče za me tragedija, da ko je Evropska unija začela govoriti z enim glasom v svetu, se moja država uh, odločila, da bo z Brexitom tukaj uh, se izolirala, pri tem, da je v moji deželi na škotskem veliko konstruktivnih partnerjev in ostali bomo stiko. Torej gre za odkrito poročilo, kjer pregledujemo, kakšno je stanje v Hongkongu. Um, 20 let po predaji strani eh, Britanije, to razrušenega kaljištva eh, eh, Kitajski. To gre za enega največjih trgovskih partnerjev z Evropsko unijo in pomembnega partnerja za dialog med Evropsko in Kitajsko. Hongkong je odličen kraj, ni pa popoln in še vedno ostaja zaskrbljenost, da se sistem eh, ena država, dva sistema skotkopava in zato tukaj izražamo zaskrbljenost. Ne kritike, ampak zaskrbljenost. Mislim, da smo našli neko um, ravnovesje. Treba je braniti svobodo govora. E, to govorimo tudi v točki P in mislim, da je ta dobro ravnotežena. Potem v točki T smo povedali, kako lahko krepimo civilno eh, družbo v Hongkongu. Torej, to je zelo posebna skupina, ki opravljajo zelo kritično delo in potrebuje našo podporo podporo. Zelo me veseli, da smo dosegli tako velik eh, soglasje v celem parlamentu. Tukaj imamo samo dva predloga sprememb skupine uh, eh, GUE v zvezi z izogibanju davkov in pa pranjem denarja. Jaz sam podpiram uh, te dve, dva predloga sprememb in, in tudi pozivam druge, da jih podprejo, ker mislim, da je to dobro, da jim moramo podpreti Hongkong pri boju proti um, davčni utaji in pa pranju denara. Torej, zelo toplo priporočam to besedilo besedilo parlamentov. Hvala lepa, hvala tudi za to poročilo in da ste se držali časa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Andriju Kajtisu. Izvolite. Eh, hvala lepa. Spoštovana predsedujoča, gospe in gospodje, Hong Kong je 14. največja trgovska partnerica Evropske unije pri eh, blagu in pa četrta največja v, eh, glede storitev. In Evropska unija je druga največja trgovska partnerka v, po blagu, torej pri izdelkih po eh, kitajski tudi. In zauzemamo se za to, da bi izvršni predsednik eh, čimprej obiskal tudi Brusel. In Volilni rezultat je bil temelj za njegov uspeh in ljudje se da zahtevajo reforme in sedaj tudi morajo imeti pravo izbiro za volitve izvršnega predsednika in člano zakonodajnega sveta v skladu z um, temeljnim zakonom. Ampak kot veste, to načelo dve, de, ena država, dve sistemi je podvrženo vedno večjemu pritisku. Eh, vladavina prava in pravosodje v Hongkongu sta pod vprašanjem. Izvajanje volilne reforme je bilo odloženo. Poleg tega pa ne smemo pozabiti primera petih, eh, torej petih eh, prebivalcev, ki so povezani z ložniško hišo Majti Karent, ki so zginili. Žal to ne gre za izoliran dogodek v skladu s poročilom in priporočili, skuš, oziroma s priporočili v, poro, v poročilu skušamo krepiti bilateralni dialog s Hongkongom. Zadnji strukturiran dialog je potekal pred manj kot mesecem dni. V naših dialogih vedno izpostavljamo, da načelo ena država, dva sistema je bistveno za. Eh, prosperiteto Hongkonga. Prav tako je pa to pomembno tudi za celinsko Kitajsko, eh, za njeno rast in prosperiteto. Naši odnosi s Kitajsko so vedno bolj intenzivni, ne samo na gospodarskem področju, ampak tudi kar se tiče zunanje politike, varnosti in drugih vprašanj. Naš dialog je zelo odprt in naše sporočilo kitajskim prijateljem je jasen. Ohraniti je treba Eh, sistem oziroma ena država, dva sistema. To načelo je treba hraniti in to je v njihovem interesu in treba sodelovati z njimi, da se bo to tudi uresničilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa sledi razprava. Gospa Dubrovka Šojca za e LS za minuto in pol. Hvala vam lepo, gospođo podpredsjednice. Hvala. Uh, najprej uh, hvala. Eh, za poročilo, hvala za podporo. To je naše priporočilo komisiji svetu in visoke predstavnici. In zato bi povdarila, da smo v svojem poročilu izpostavili Hongkong kot velikega trgovinskega partnerja Evropske unije. In zelo podpiramo princip ena država, dva sistema. Želimo visoko stopno avtonomije, ki jo Hongkong ima glede na Kitajsko in to izhaja iz kitajsko-britanske deklaracije eh, sprejete pred 20 leti. Mi, evropske institucije, moramo dati podporo vsem trgovinskim in političnim partnerjem. Vemo, da se Hongkong razvija družbo, kjer ima vladavino eh, prava, kjer ima visoke standarde eh, zdravja, varnosti in s, to, s temi priporočili želimo Eh, podpreti ta model, zato da bi podprli demokratični model tudi na kitajskem, zato da in eh, spoštovanje avtonomije Hongkonga je ključno pomena za njegov nadaljni razvoj, pa tudi za odnose s Kitajsko, zato mora Evropska unija temu dati eh, podporo. Potem je tu še pomembna reforma. Uh, s, splošnih volitev, zato da bodo prihodne volitve res transparentne in demokratične. Poleg tega moramo nadaljevati dialog med Evropsko unijo in Hongkongom. To smo tudi podprli na odboru AFET in upam, da bomo to podprli tudi jutri na glasovanju. Mister Pikula, parančujem. Hvala lepa, sedaj pa za SND, gospod Picula. Zahvaljujem izvestitelju. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Zahvaljujem se poročevalcu dobri, za dobro sodelovanje. To poročilo je zelo pomemben korak eh, k eh, nadaljemu sodelovanju s Hongkongom. Prestop ena država, dva sistema je temelj teh odnosov. Minilo je 20 let, 30 let je še pred nami. EU e ima zelo tesen odnos s Hongkongom, ki je pomemben trgovinski partner, vendar je treba ta odnos še nadgraditi. Eh, kar pa zadeva eh, eh, stanje v Hongkongu, ugotavljamo, da Peking intervenira v sistem Hongkonga poskušajo omejevati pravice novinarjev eh, in eh, uradna politika EU je pa eh, slejko prej ena kitajska, dva sistema in to na tem temelji naše sodelovanje. Tu imamo tudi še problem utaje davkov. Pozivamo vlado Hongkonga naj sprejme ukrepe proti podjetjem, ki iz delujejo na tem področju. Hvala lepa. Odporančujem. Hvala lepa, sedaj pa Bas Belder. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred razpravo sem v New York Reviews of Books eh, iz leta 21. septembra 2017 prebral esej uh, novinarke J. Kaysen iz Hongkonga. Naslov je bil Hong Kong Protests. Uh, In eh, tu je marsikdo branil demokratične osrednje vrednote, vsi pa so se pritoževali eh, nad spodkopavanjem kitajske eh, potrditve načela ena država, dva sistema. Točno to, kar omenja tudi poročilo kolega Smita. Želel bi si razpravo o tem poročilu in to poročilo upam, da bo krepilo situacijo tudi tistim, ki se tam borijo za demokracijo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Martin eh, Širdevan za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Mislim, da se. Mo moramo približati situaciji v Hongkongu. Ta pa temeli na eni strani načela ena država, dva sistema, drugi strani pa na nujni kritiki politike regionalnih in mednarodnih elit, ki so iz Hongkonga naredili zelo neenako družbo. Na eni strani je tu skrajna revščina, na drugi strani pa skrajno bogatstvo. Prebivalci Hongkonga trpijo zaradi neznosne krize na stanovanskem trgu. Eh, ljudje živijo v kletkah skoraj, da in nemški mediji so zelo intenzivno poročali o tem in ta eh, kriza pa tudi izhaja iz denarja uh, davčnih oaz, ki pa se na seznamih Evropske unije ne pojavlja. Zato moramo te oaze zapreti in potem bomo lahko tudi zagotovili boljše varovanje človekovih pravic. V takšni obliki eh, pa ne bomo mogli podpreti trenutnega poročila in njegovih priporočil. Hvala lepa. Sedaj pa. Uh, sledi gospod Andrijo Kajtis za Evropsko komisijo. Postopek Catch the Eye pa bomo izpustili. Indeed, uh, Hvala lepa. To je bila zelo koristna izmenjava in v imenu podpredsednice Mogherini se zahvaljujem poročevalcu za odlično delo in poslankam in poslancem za njihove prispevke. Iz te e, razprave lahko sklepamo, da smo vsi zauzeti za avtonomijo um, Hongkonga in načelo ena država, dva sistema odnosi med EU in Hongkongom uh, še naprej, ra, se, se naprej razvijajo. Ne krive samo uh, trgovine in gospodarstvo, ampak tudi carine, inovacije, tehnologije, konkurenca, varnost hrane, okolje in izobraževanje. Družbe v Evropski uniji igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju tudi finančnih uh, storitvah, transportu in logistiki. Vse to je bistvenega pomena za Hongkong. E, zanašajo pa se na učinkovit poslo, učinkovito poslovno okolje v Hongkongu e, in zahtevajo visok standard vladavine prava, e, transparentnost in gospodarsko svobodo. Ta, to se mora ohraniti tudi v prihodnost. Naj zaključim s tem, da še enkrat izrazim um, našo. To, da cenimo ulogo parlamenta za to, da se ta tema ohrani na dnevnem redu. Hvala lepa. Gospod Andrej Kajtis, še enkrat dajem besedo poročevalcu. Hvala lepa. Vsi se tako strinjamo o tem uh, poročilu, da smo pravzaprav delo opravili še pred plenarnim zasedanjem. Torej, rad bi samo še enkrat povdaril pomankanje napredka na področju volitev, um, ampak tukaj bomo tudi še uh, eh, dodali. To, to je tudi omenjeno v samem poročilu. Hvala lepa